pozdravljam člane alžirske delegacije. Eh, Gospata Heb je z njimi, so na uradni galeriji. Pozdravljam torej to delegacijo, dobrodošli. Ta delegacija obiskuje Evropski parlament eh, z namenom dela in sicer uh, imamo srečanje uh, Eh, med Alžirijo in Evropskim parlamentom. Gospa Ataeb je odgovorna za izobraževanje uh, in znanost. Eh, v Alžirskem svetu je predsednica odbora za to. In gospod, ki jo spremlja, je odgovoren za države Magreba. Skupaj bomo uh, imeli sestanek in so predsedovala bosta. Upam, da bodo te razprave plodne in da bodo prispevale k odnosom, eh, k izboljšanju odnosov med obima institucijama. Po našem dnevnem redu imamo zdaj na vrsti glasovanje v poročilu Matjo o razrešnici eh, za Evropsko policijsko akademijo. Gospa Matjo ima besedo. Gospod predsedujoči,